ki je naš svet spremenila zavedno. Na pogorišču druge svetovne vojne je bil postavljen temelj za, projekt, temelj za projekte, ki mu je uspelo nekaj enkratnega v zgodovini človeka. Sovražniki so si podali roki in so postali prijatelji. Regija, ki je trpela za lakoto, se je razvila v najbogatejši notranji in enotni trg na svetu. Narodi so se osvobodili diktatur in svoje države spremenili v diktatur, demokracije. Izgradili smo najnaprednejši socialni model in najboljšo zdravstveno oskrbo na svetu. Skupaj smo ustvarili družbeni model Evrope, ki nam omogoča, da vsak dan živimo nekoliko bolje. In to skupaj model ki povezuje demokracijo, mir, svobodo in solidarnost na v svetu enkraten način. Ponosni smo lahko na to, kar smo dosegli in to moramo zastopati in braniti v zavesti, odkot prihajamo. Nikoli več vojne, so si obljubili moški in ženske pri 60 leti, ki so doživeli dve svetovni vojni. Niso še pozabili na krvava bojišča, hiše še niso bile ponovno zgrajene. Ti moški in te ženske so prišli na osnovi okoliščin, v kateri so živeli, na surrealistično, nadrealistično zamisel, da bi preprečili katastrofo, ponovno katastrofo, obsega druge svetovne vojne, so predlagali tiho revolucijo. Ne, da bi gradili zidove, ampak porušili tisto, kar nas deli. Ne dokončno premagati večnega sovražnika, temveč mu podati roko. Ne obsojati in prekleti storilce za večno, ampak jih je vključiti v družbo in jim oprostiti ne zapirati meja, temveč dvigniti zapornici, ne izvajati protekcionizma nacionalnih gospodarstv, temveč se tesno preplesti med ekonomijami, ne sami, ampak skupaj stopiti na pot v prihodnost, se voljo vseh. To je bil cilj teh mož in žena. Za skupnostjo, za premog in jeklo, je pred, eh, kot je to imenoval Robert Schuman pred 62 leti, vzpostavljena solidarnost dejanja. Temelj te solidarnosti v dejanju je spoznanje za potrebo, da če v Evropi želimo, želimo živeti skupaj, moramo delovati tudi skupno. To je bilo spoznanje, da ne moremo naših interesov ločiti od interesov naših sosedov. To je bilo spoznanje, da smo sami šipki, skupaj pa močni. To spoznanje je ustvarilo enkraten družbeni model v zgodovini človeštva model, ki nam že 60 leti prinaša mir, svobodo, demokracijo, enakost, blaginjo in solidarnost. Ta pogum ustanoviteljev na osnovi iz kušen civilizacijske najniže točke v zgodovini človeštva je bilo treba poiskati odgovor. Odgovor je, da lahko to dosežemo samo skupaj. Zato se moramo tega lotiti skupaj. Zbrati moramo ta pogum. In ta pogum moramo najti tudi danes, ko raste število brezposelnih, ko je gospodarska situacija eh, grozna. Z desetletja dolgo uspešno zgodovino bi nam to moralo uspeti lažje kot našim babicam in detkom, ki so se si so ti težko priborili to zamisel, da je treba delovati skupaj. Gospod in gospodje, naši predniki so ustvarili in zgradili Evropo in to na ruševinah. Naši predniki so zgradili Evropo, živeli pa so deloma z lakoto. Naši predniki so zgradili Evropo, in so bili žrtve vojne. To so bile vdove ali pa ujetniki, ki so se vrnili iz dolgoletnega ujetništva. Bili so tudi žrtve mučenja in trpljenja. Pa vendar so zvrali pogum in dejali, skupaj bomo to storili, čeprav so imeli za seboj tako kruto preteklost. Zakaj se nam zdi umig v nacionalnost vendarle privlačnejši od naše skupnosti. Zakaj centrifugalne sile trenutne krize tiščijo vse nas narazen na mesto, da bi nas povezale tesneje skupaj? In najvišjih dosežkov evropske integracije so zdaj spet pod vprašajem. Evro in prosti pretok. Kaj predstavlja Evropo bolje kot uh, svoboda in potovanja, življenje brez meja. Za generacijo Erasmus je to samoumevna pravica. Pravica, da se gibljajo na območju brez meja, brez kontrol na mejah. In to si bomo posili vzeti. Moramo se držati temelje Evropske unije gospe in gospodje drage kolegice in kolege ne smemo se umikati za nacionalne meje ampak moramo delovati solidarno in skupaj za boljšo zaščito zunanjih meja in za skupno upravljanje šengenskega prostora na evropski ravni to bo pripeljalo do rešitve res obstoječih problemov, s katerimi se srečujemo. Naj nekaj povem o evro. Evro naj bi povezal ljudstvo Evrope, zdaj postaja simbol nacionalnih egoizmov na vseh straneh. Grozi celo, da bi nas eh, ločil med seboj. Vrnitev na nacionalne valute bi bila fatalna, gospodarske posledice bi bile fatalne. Želimo spet plačevati v nizozemskih guldnih, v francoskih frankih, v belskih frankih, v luksemburških frankih, v italijanskih lirah, v španskih pezetah? A, ni vsakomor v tej hiši, jasno. Da, nobena posamezna valuta v medkontinentalni konkurenci ne more preživeti namesto da bomo globalni akter z močno valuto, bo, se bomo vrnili v malomeščanskost domačih meja in zato bodo plačevali mali ljudje v Evropi. Samo skupaj, gospe in gospodje, bomo šli naprej. V Evropskem parlamentu že dolgo zahtevamo proračunsko disciplino že dolgo pa pozivamo tudi k paktu za rast, kajti vemo, da nacionalne države ne morejo preživeti v globalnem vrtincu. Samo skupaj se lahko opremo gospodarskemu propadu Evrope in vse večji brezposelnosti. V Evropskem parlamentu že dolgo pozivamo k uravnoteženim proračunom, ki so nujno potrebni. Gospod in gospodje, naj vam povem, da je to moje globoko osebno prepričano, da so uravnoteženi proračuni nujni tudi z vidika naslednjih generacij. Ne morem sprijeti, da bi moj standard danes financirali s tem, da bodo moji otroci in njihovi otroci plačevali za to. To ni pravično. In zato deshalb brauchen wir haushaltsdisziplin. zato potrebujemo proračunsko disciplino. To je nesporno. Ampak Evropski parlament pravi tudi, da poleg varčevanja potrebujemo tudi pobude, ki bodo dostimulirale rast. Že dolgo zahtevamo kot novi vir dohodkov davek na finančne transakcije. In ta zamisel je dobila večina preko meja vseh političnih skupin in to se redko zgodi. Želimo si prekiniti davčni beg, beg iz, eh, v davčne oaze. In naj povem še nekaj. V kriznih časih, v katerih živimo, so pravi domoljubi tisti, ki svojim državam pomagajo, ne pa tisti, ki svoj kapital odnesejo iz države in ne sodelujejo pri solidarnosti če jemljemo resno za misel evropske pobude za rast, vemo, da bomo imeli 21. maja vrh na to temo, potem moramo tudi povedati, kako naj ta pobuda deluje. In jasno bomo morali tudi povedati, kakšna sredstva je treba za to zagotoviti. Gospod in gospodje, zato se jasno zauzemamo na ta šumanov dan za evropski proračun, ki ga ne moremo kar tako samovoljno krčiti. To ni smiselno in to tudi ni razumno. Evropski proračun je investicijski proračun, s katerim želimo ponovno zagnati gospodarstvo in ustvariti nova delovna mesta. Kdor bo tukaj pretirano varčeval, nas bo oropal v skupne prihodnosti. Gospod in gospodje, nišče ne potrebuje tega svežnja za ras bolj kot mladi ljudje na tem kontinentu, kajti mladina Evrope postaja žrtev finančne krize, tako da lahko postane izgubljena generacija. Mladi v starosti 25 do 30 let, sem, s katerimi sem se srečal prejšnji teden v Španiji, vsi akademsko izobraženi, deloma z tremi akademskimi diplomami, vsi so brezposelni ti mladi ljudje niso odgovorni za krizo, vendar plačujejo nesorazmerno visoko ceno za to krizo, za rešitev držav in bank. Vprašanje mladega moškega in mlade ženske, ki sta mi ga postavila v Madrido, je bilo, seveda spremo, da 750 milijard eh, porabite za to, da bi stabilizirali naš gospodarski sistem, ampak kdaj ste pa porabili en milijon za nas? Že danes je vsak četrti evropejec eh, star manj kot 25 let brez dela v posameznih državah, tudi vsak drugi. Investicije v nadaljne izobraževanje in izboljšanje možnosti za izobraževanje predstavljajo dobro naložbo. To je mislil tudi Robert Schuman, ko je govoril o solidarnosti v dejanju. Če bo Evropska unija z aktivnim delovanjem obvarovala Evropo pred eh, pacem v recesijo in če bo uspela ponovno ustvariti delovna mesta, bo to solidarnost v dejanju. Evropa je močna, če je enotna in solidarna. To moramo razumeti, če želimo obvarovati Evropo pred nepomembnostjo. V Evropi želimo okrepiti demokracijo. Želimo si transparentne procese odločanja in izbiro med političnimi alternativami. To ljudje od nas pričakujejo. Zauzemamo se za solidarnost in se upiramo nacionalnim egoizmom. Eh, smo proti razlikam med velikimi in malimi državami, med bogatimi in revnimi. Želimo si blaginjo za vse. Naj vas spomnim na to, da smo skupnost vrednot in to je jedro naše identitete kot eh, evropejci moramo sprejeti odgovornost za, za svet. Leto dni po začetku arabske pomladi moramo biti partnerji naš, našim sosedom v procesu sprememb. Pogosto slišim, da ljudje nočejo več eh, tega, več Evrope. Tega ne verjamem velik interes, eh, ki so ga požele volitve v Franciji in eh, Grčiji, sploh zaradi evropske razprave, kaže, da se to, kar se dogaja v Evropi, obravnava kot evropska notranja politika. To kaže, kako se ljudje zavedajo, v kolikšni meri smo odvisni drug od drugega, da vsake napake prinašajo posledice za vse druge države. To kaže, da ljudje vedo, da lahko samo skupaj poiščemo rešitve. Evropska unija je tudi v trenutni situaciji, kolegice in kolegi, najuspešnejši politični in eh, družbeni eksperiment v zgodovini. Šumanov načrt iz leta 1950 je začel procese eh, integracije, potem smo imeli rimske pogodbe iz leta 1958, danes smo prišli do skupnosti 27 držav za 500 milijoni prebivalci pomeni neverjetni razvoj evropskega projekta. Portugalska, Španija in Grčija so se otresli diktatur. So se otresli od diktatur. Pravkar smo se poslovili od kolega, ki je aktivno sodeloval pri tej osvoboditvi. Pred dvema desetletjema je, padla, je padel Berlinski zid in se je razkrila Sovjetska zveza ter s tem odprla pod za poenotenje Evrope. Širitev na vzhod je dokončala umetno ločevanje našega kontinenta z železno zaveso. In to dokončno. Pristopna perspektiva k Evropski uniji spodbuja spremembe v državah, eh, srednje in vzhodne Evrope. S tem je prispevala k večji stabilnosti in blaginje celotne Evrope. Mnogi so pričakovali, da bo pristop Evropske unije spremenil v nove države članice. Mnogi pa so se zavedali, kako zelo se bodo te države spremenile in kako bodo te države spremenile takratne članice Evropske unije. In to na dobro. Države Srednje in Vzhodne Evrope so seboj prinesle svoje politične in zgodovinske izkušnje in eh, so s tem obogatile, izjemno obogatile evropsko perspektivo. To pravim s ponosom. Ponosen sem, da sem lahko naslednik eh, mojega predhodnika Ižija Buzeka kot predsednik Evropskega parlamenta to mi je pokazalo kolega Buzek, da smo danes celina, kontinent, ki je združen, močan, če želi ostati združen. V Evropi imamo skupne vrednote, demokracijo, svobodo, solidarnost in človekove pravice. Nikoli ne smemo pozabiti na tiste, ki so izgubili življenje v boju proti zatiranju, v boju za svobodo in demokracijo. Železna zavesa, diktature v Južni Evropi niso preprosto padle, ampak so se razkrojile z miroljubnimi protesti, spoh v vzhodnji Evropi. Protesti proti kriminalnemu sistemu, ki je zatiral vzhodno Evropo. Te diktature so zrušili ljudje. Med nami imamo kolegice in kolege, ki so pri tem sodelovali in njim gre zahvala 9. maja. Vse do danes so vzgled za borce za svobodo povsod po svetu. Na koncu za tiste, ki so se borili za svobodo v arabski pomladi. Zanimivo, da so se oni spomnili evropskih revolucionarjev in da je evropskim revolucionarjem preteklosti to postalo tako malo mar. Pred 60 leti se je začela tiha revolucija, ki je naš svet zavedno spremenila. Evropa je pokazala, da je mogoče demokracija, pravičnost, svoboda in solidarnost. So zadeve, ki jih je mogoče med seboj povezati povezava med pravičnostjo, svobodo, solidarnostjo in demokracije preko meja držav in nacij predstavlja evropski družbeni model, v katerem imamo svobodne medije in neodvisna sodišča, sistem, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki omogoča dostop do izobrazbe za vse. To je model parlamentarne demokracije in demokratične politične participacije, model enakopravnosti in neotoljivih eh, državljanskih pravic, model, ki si vedno prizadeva izpolniti najvišje socialne, okoljske standarde. Danes imamo najstrožje okoljske standarde. To je sistem, v katerem nimamo uh, otroškega dela in tudi nesmrtne kazni. Ustvarili smo družbo, v kateri središču je človek. To je družba, v kateri želim živeti in verjamem, da vi tudi. Želim, da tudi moji otroci in njihovi otroci lahko živijo v takšni družbi. Za takšno družbo pa ni garancije večnosti. Evropo potrebujemo zato, da bi obranili naš demokratični in socialni model, sploh v času globalizacije. Doseženega ne smemo vzeti kot nekaj samoumevnega, temveč se moramo zato iz dneva v dan znova boriti. Danes, na dan Evrope, se moramo spomniti, odkot prihajamo in kaj smo dosegli. Ne zato, da bi sami sebe nagrajevali, temveč zato, ker nam Zgodovina pravi, da moramo to, kar smo dosegli, braniti. In to, kar smo dosegli, je dobra osnova za demokratično, svobodno, pravično, stabilno prihodnost za naše otroke. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa tudi tistim, ki ste v ljudnosti ploskali. Sedaj pa ima v, bes, v imenu ELS besedo Jozef Dol. Spoštovani gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, danes obhajamo Dan Evrope. Ta dan ima prav poseben pomen zaradi tega, ker se nahajamo v tako težavnem obdobju v gospodarskem in eh, političnem pogledu. Veliko se je zgodilo od Šumanove izjave. V naši zgodovini še nikoli nismo tako dolgo uživali miru in blaginje kot v tem času. Evropejci smo plačali visoko ceno, da smo spoznali, da ni nobene razlike med nami in pa našimi sosedami. Potrebujemo strpnost, dialog in to je pomembnejše od vsakega individualizma. Porast ekstremizma in populizma v Evropi je zaskrbljujoč. Ekstremizem in eh, populizem ne spadata v Evropo, zato pozivam vse tradicionalne stranke, da se temu uprejo. Potrebno je analizirati situacijo. Če bomo predlagali rešitve, potem lahko to vodi le v demagogijo. Kako lahko zmanjšamo demokratični primankljaj v Evropi? Evropa trenutno preživlja težavno obdobje in rešitve v bližnji prihodnosti bodo ključnega pomena za naše gospodarstvo in pa za socialno kohezijo v državah članicah. Kriza zadolževanja, napad na našo skupno valuto v zadnjih mesecih, sta vodila k temu, da smo spoznali, da se že nekaj časa soočamo z slabo proračunsko disciplino. Sprejeli smo že svežen šestih zakonodajnih eh, predlogov, sedaj želi Evropa popravke izvesti še z pomočjo dvojčka. Nikakor ne smemo popustiti. Kar me najbolj skrbi v teku te politične razprave o ponovni oživitvi gospodarstva, o rasti, so tiste izjave, ki se osredotočajo zgolj na vrčevanje ali pa zgolj na rast. Ne, potrebno je povezati obe plati. Obe sta plati ene in iste medalje. Ne moremo ločiti rasti in razvoja od eh, vrčevanja in proračunske discipline. Brez zmanjšanja zadolževanja ne bomo mogli doseči rasti. Če bo rast močna, potem eh, se bodo eh, zmanjšali tudi naši dolgovi. Takšna je resničnost. Dokler tiste države, ki imajo visoke dolgove, teh dolgov ne bodo zmanjšale, države, ki trenutno imajo dobro proračunsko disciplino, ne bodo več pripravljene ulagati in pomagati zadolženim državam v Evropski uniji. In tukaj govorim o pravi rasti, ne o umetno ustvarjeni rasti. In to lahko dosežemo le na en način, tako da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva. Naša prihodnost veliko obeta, vendar pa moramo izpolniti pričakovanja in zato sprejeti pravilne odločitve že v tem trenutku. Potrebujemo vlaganja v razvoj in raziskave. Na ta način bomo še naprej igrali vodilno vlogo v gospodarstvu 21. stoletja. Potrebno je razviti potencial majhnih in srednje velikih podjetij. Potrebno je poskrbeti za sanacijo evropskega proračuna. Tako bomo lahko poskrbeli za rast in tudi ustvarili nova delovna mesta. Šuman je svojo izjavo odprl pot v Evropo. Danes smo povezani bolj kot kdajkoli prej. Prevzeli smo odgovornost, zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega. Vendar pa sedaj potrebujemo povezave tudi na drugih področjih, kot recimo na področju davčne politike. To bo mogoče le, če si bomo vsi prizadevali za zdrav proračun in pa zdrave finance. Šumanova izjava je pomenila začetek projekta miru, solidarnost in odgovornost, navdušenje in prepričanje. To so pojmi, ki spadajo skupaj in to je projekt prihodnosti za rast in za ustvarjanje novih delovnih mest. Najlepša hvala, kolega Dol. V imenu socialistov in demokratov ima besedo. Gospod Svoboda, za šest minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Omenili ste spremembe in izive, pa tudi uspehe Evrope. Obstaja pa seveda tudi razočaranje, kot recimo zadnji izid volitev v Grčiji. Ta predstavlja grenko razočaranje za nas, pa tudi za državljane Grčije v Evropi. Obupani so. Srečujejo se socialno nepravičnostjo. Evropa ni razumela, da je potrebno poleg reform ljudem dati tudi upanje. Potrebujemo spremembe in do sprememb je prišlo v Franciji. Francoski državljani so izbrali predsednika, ki se zauzema za enakopravnost in za socialne vrednote. Zato bi rad eh, Francoju Hollandu čestitev za njegovo izvolitev in upam, da bo sedaj prišlo do preobrata. Socialdemokrat Martin Wolf je v časopisu Financial Times danes zapisal, da ima Oland danes med evropskimi voditelji odgovornost, da Evropo popelje iz krize in to moramo storiti, kajti Evropa bo uspešna le, če bomo uspeli premagati to krizo. Vsi moramo to razumeti, tudi desnica v Nemčiji. V Evropi se sedaj ne bo govorilo le nemško, ampak tudi francosko in tudi socialdemokratsko in to ne le v Franciji, ampak tudi druge po Evropi in druge po svetu. Drage kolegice in kolegi, Evropa je preživela hude vojne. Potrebno je bilo poskrbeti za obnovo. Milijoni so umrli, preden smo uspeli ustvariti skupnost držav, ki živijo v miru in sožitju. Vendar pa moramo ljudem ponuditi več kot zgolj mir. Glede na krizo moramo zagovarjati tudi socialni mir – politika varčevanja, ki prizadene predvsem socialno najbolj ogrožene, pa hkrati ogroža tudi ta socialni mir. Ljudje se ne počutijo varne in posledica je podpora ekstremističnim in pogosto protievropsko usmerjenim strankam. Vedno znova se srečujemo z nevarnostjo uničenja, političnega uničenja. Socialdemokrati ne želimo vojne med generacijami, med socialnimi partnerji. Ravno nasprotno, želimo ohraniti socialni mir v Evropi in ga ponovno vzpostaviti. Vsi smo zelo jasno povedali, da nismo proti proračunski disciplini, ampak to, kar danes vidimo v Evropi, je strogo varčevanje, ki vodi ravno v nasprotne učinke, kot si jih želimo. Vlaganje je bilo v preteklih letih vedno manj, ta upad je bil enostavno dramatičen. Kljub temu pa komisija in države članice predlagajo nadaljne omejitve, namesto da bi predlagale nadaljna vlaganja. Počasi pa vseeno prihaja do preobrata. Po našem mnenju, iskreno povedano, veliko prepočasi. Potrebujemo večji manevrski prostor za javna vlaganja, potrebujemo novo politiko in novo zlato pravilo. Zlato pravilo za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Povezati je potrebno proračunsko disciplino z ustvarjanjem novih delovnih mest in z vlaganji. Ne potrebujemo zlatega pravila za vrčevanje ki predstavlja oviro, ko gre za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Gospod predsednik, tudi sami ste omenili delovna mesta za mlade. Kako naj bodo mladi navdušeni nad Evropsko unijo, če se eh, srečujejo z množično brezposobnostjo v Evropi? Socialdemokratska stranka želi zagotovilo za izobraževanje in zaposlovanje mladih v Evropi. Mladi potrebujejo delovno mesto v Evropi, šele potem bodo nad Evropo navdušeni. Socialna Evropa mora vključiti vse ljudi, ki živijo in delajo v Evropi, tudi priseljence. Še prav posebej moramo vključiti priseljence druge generacije, ki še zmeraj veljajo za tujce. Integracija, vključevanje ne pomeni le vključevanje različnih državljanov držav članic, ampak tudi vključevanje prebivalcev tretjih držav. Kriza, ki ogroža socialni mir, ne more voditi v zavračanje tujcev. Vzpon Marie Le Pen in pa fašistične stranke Zlata Zora v Grčiji je nekaj, kar moramo preprečiti. Vsi se moramo v Evropi počutiti doma. Drage kolegice in kolegi, v razpravi poslanske skupine danes dopoldne eh, smo povabili nekaj mladih gostov in razpravljali smo o krizi v Evropi. Kriza ni božja kazen, sami smo jo ustvarili in zato moramo tudi sami najti pot iz te krize. Ta Evropski parlament mora prepoznati dejansko situacijo. Veliko je podrobnosti, veliko je različnih mnen, ampak skupaj se moramo boriti proti unečevalnim silam v Evropi. Skupaj moramo poskrbeti za to, da bo socialni mir v Evropi ponovno vzpostavljen. Moja poslanska skupina je pripravljena braniti Evropo, pripravljena je tudi krepito Evropo in upamo, da se nam boste številni eh, pridružili. In da bo ta Evropa, o kateri ste tako pozitivno govorili, gospod predsednik, naša skupna Evropa, za nas vse. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa v imenu skupine ALDE, predsednik gospod Farhofštad. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Kakor gospod Svoboda, želim tudi sam Nekaj povedati o novem predsedniku v Franciji. Gospod Svoboda je dejal, do preobrata bo prišlo sedaj. Meni se zdi, da je Evropa na razpotju in do sprememb mora priti sedaj, v tem trenutku, na 9. maj. Kriza se je razplamtela in tega se moramo zavedati o preteklosti lahko seveda povemo veliko dobrega, ampak zavedati se moramo tudi, v kako resnem položaju se nahajamo danes. Evropa je potisnjena obrob. Prišlo je do zaskrbljujočega upada rasti in zavedati se moramo, da se države v razvoju izjemno hitro razvijajo. Hkrati se Evropa spopada z staranjem eh, svojega prebivalstva in to v svetu, kjer se prebivalstvo hitro povečuje. Kmalo bomo imeli 10 milijard prebivalcev in v številnih eh, državah je veliko mladega, aktivnega prebivalstva. Zato je to seveda velik problem, če si ogledamo svetovno situacijo v nasprotju z tem, kar smo pogosto slišali, tukaj ne gre za mednarodno gospodarsko ali pa monetarno krizo, gre za evropsko krizo, za izključno evropsko krizo, za krizo evropskih držav. Že nekaj let je situacija takšna in danes 9. maja moramo to jasno povedati, da Evropa pred očmi nima jasnega cilja. Evropa nima upanja in Evropa ne najde trajnostne vizije in trajnostne rešitve. 9. maja si medsebojno čestitamo. Namesto tega pa bi morali pogledati resnici v oči. Z majhnimi političnimi koraki ne bomo rešili politične krize. Potreben bo veliki met. Evropa bo ali federalna struktura ali pa je sploh ne bo. Tako preprosto je to. In zato moramo prenehati s strahom pred to besedico federalna Evropa, ko govorimo o prihodnosti Evrope. Federalna rešitev je lahko rešitev za Evropo ki bi omogočila pravo gospodarsko upravljanje in ustrezen demokratični nadzor. Potrebujemo evropske finance in pa skupno evropsko obrambno politiko. Nimamo nobene druge možnosti. Le na ta način bomo lahko konkurenčni v tem obdobju globalizacije, le na ta način bomo lahko odigrali svojo politično-gospodarsko vlogo v svetu. Poleg tega je naša politična odgovornost tudi, da zagovarjamo socialni model Evrope. In danes, gospod predsednik, 9. maja, je skrajni čas, da odpremo novo poglavje. Tukaj mislim na iluzijo tistih, ki menijo, da lahko le z varčevalnimi ukrepi najdemo pot iz krize. Tukaj pa mislim tudi na iluzije tistih, ki menijo, da bomo lahko rast vzpostavili ne, da bi najprej poskrbeli za proračunsko disciplino v državah članicah. To je velika zmota, ki vlada že nekaj let. Gre za izigravanje drug drugega ne moremo ločevati rasti in proračunske discipline. Tukaj ne gre za izbiro, oboje je potrebno povezati. Fiskalni pakt. Da smo povsem jasni, je nujno potreben in potrebno je ukrepiti kapital Evropske investicijske banke potrebno je uporabiti vsa evropska sredstva in potem še obveznice za izvajanje projektov. Kako dolgo že govorimo o tem v tem eh, parlamentu? Kdaj bodo te obveznice končno ugledale luč sveta? Poleg tega pa je potrebno uporabljati tudi sredstva novega sklada za pomoč. Poskrbimo za to, da bomo imeli nova sredstva za vlaganje in za rast v Evropi. Moj zaključek, gospod predsednik, dragi kolegi, moj zaključek 9. maja je jasen. Če želimo kot evropejci preživeti, potem potrebujemo federalizem. Evropa potrebuje federalizem. Federalizem ni nekaj, česar bi se morali bati. Federalizem je prihodnost našega kontinenta in prihodnost se začenja danes, 9. maja. Najlepša hvala, gospod Ferhoštad. Sedaj pa v imenu skupine zelenih, gospod Kombendit. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, najlepša hvala. Mogoče bi lahko nadaljevali v smeri gospoda Guja Ferhoštata. Govorimo o 9. maju, o Evropi, o vsem tem, kar smo dosegli, ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o tem, kaj bi še morali doseči če želimo zagotoviti prihodnost evropskih državljanov. Ne moremo tudi pozabiti na to, kar se je zgodilo pri volitvah v Evropi. Če se v Evropi srečujemo z demokratičnim primankljajem, potem se je potrebno s tem tudi soočiti. Če naj bi bila federalna Evropa, ki si jo tako zelo želimo, demokratična, potem se bomo morali soočiti tudi z strahovi s pričakovanji naših državljanov. In če si ogledamo rezultate volitev, recimo v Grčiji, In edina rešitev, ki jo potem najde Evropska centralna banka, je, ja, druge rešitve ni, kot pa rešitev, ki smo jo že sprejeli. Potem lahko Evropski centralni banki rečem le, pozor, pozor, spomnite se na preteklost Evrope, spomnite se na Nemčijo, spomnite se na pogodbo iz Vrsaja. Če pravite, da ni nobene rešitve, potem bodo narodi našli rešitve in te rešitve so lahko tudi grozljive. Zato to imamo odgovornost, da nikoli ne pozabimo preteklosti. Če nekdo v demokraciji pravi, alternative ni, potem se preprosto moti. V demokraciji vedno iščemo alternative, sicer politika sploh ni potrebna. Naj vam povem nekaj povsem preprostega. Če se želimo izogniti dvojnim, trojnim volitvam v Grčiji, in temu, da bi na koncu rekli, ja, no, počnite karkoli pač želite, potem bomo morali ponovno odpreti ta memorandum, potem se bomo morali o njem pogajati in grškemu narodu ponuditi kaj novega. Če tega ne bomo storili, potem bomo pri naslednjih volitvah imeli povsem isti rezultat. Ne pravim, da niso potrebne strukturne reforme v Grčiji, ne, ampak preprosto pravim, da grški narod potrebuje alternativo. Mm morajo imeti možnost, da reforme tudi izvedejo, da jih reforme ne zadušijo, da zaradi teh reform ne bodo stradali. In če ne moremo najti alternativnega odgovora, potem bodo državljani našli odgovor sam. In odgovor so nacionalistični, fašistični, nacistični eh, odgovori. Francoski narod je ravno tako volil. In vsi veste, na kateri strani sem bil, prej na strani zmagovalca. Ampak nečesa ne razumem. Francoski narod ima pravkar za sabo napete volitve. In sedaj ne moremo francoskemu narodu reči, ja, Sarkozy, Oland, saj vseeno. No, če je temu tako, potem ne potrebujemo preobrata, potem ne potrebujemo sprememb. Francoski narod je danes z večino, sicer ne z veliko večino in v težavnem položaju, odločil, da so potrebne spremembe. In zaradi tega so potrebne spremembe povsod po Evropi. Potrebno je tudi prisluhniti temu, kar se dogaja v Italiji, recimo pri lokalnih volitvah. Tudi v, v Italiji se kažejo znamenja sprememb. Spremembe so potrebne tudi drugje, v Španiji. Povsem jasno je ne moremo vedno znova ponavljati iste pesmi, stabilnosti, rast in tako naprej in tako naprej. Ljudem v Evropi moramo dati upanje in upanje, upanje ne bomo mogli dati s pomočjo proračuna. Mi, evropejci, moramo zagotoviti upanje za državljane Evrope. In kje lahko najdemo to upanje? V lastnih sredstvih Evropske unije. In GI ima povsem prav. Evropska investicijska banka mora imeti okrepljeno vlogo. Potrebujemo program za nov ekološki preobrat evropskega gospodarstva. Potrebujemo zeleno gospodarstvo, potrebujemo rast in ustvarjanje novih delovnih mest. In če je to potrebno, potem moramo uporabiti Evropsko investicijsko banko. Gospodarstvo moramo zagnati z novimi posojili. In Potem moramo poskrbeti tudi za vračanje dolgov. Ne moremo pa trditi, ja, ja, saj bo vse dobro. Neoliberalno gospodarstvo nas je potisnilo ob zid. In to moramo vladom jasno povedati. Če ne bomo obrnili gospodarske ladje sedaj, potem naša prihodnost nikoli ne bo uspešna. Rečeno je bilo, da obstaja nevarnost za gospodarstvo. Ampak obstaja še ena nevarnost. Nevarnost za demokracijo. Demokracija je ogrožena. Če državljani več ne menijo, da smo sposobni nadzorovati lastne programe, lastna prepričanja, potem bomo zašli v grozljivo situacijo na demokratičen način moramo pokazati, da imamo možnost, da evropsko politiko v Evropi spremenimo. Proračun mora biti v središču evropske politike, Evropa mora biti v središču evropske politike, tako da bodo evropski narodi dejali, ja, prav imate. Pred 60 leti je bilo prav, da smo se odločili za to, da vzpostavimo Evropo. Le na ta način, če bomo državljane prepričali, v to potem bomo lahko poskrbeli za prihodnost Evrope. V imenu skupine EKR ima besedo poslanec Kellenen. Uh, Hvala lepa. Gospod predsednik Schumann, Moni in Spinelli so živeli v zelo drugačni Evropi od Evrope, v kateri živimo danes. Potem sta sledili dve svetovni vojni. In največji izziv je bil zagotavljanje dovolj hrane za vse državljane Evrope. Sledil je berlinski zid, potem pa evropski socialni model, evropska skupna kmetijska politika. V tistem času so evropske politike pomagale doseči nekaj evropskih ciljev širitev na vzhod je prinesla razvoj za tiste narode, ki so bili za železno zavezo. Ampak, gospod predsednik, svet se je spremenil od eh, Šumanove izjave pred 60 leti. Številna območja Evrope pa se niso spremenila, številne politike Evropske unije se niso spremenile in politike 20. stoletja, rešitve 20. stoletja so postale breme 21. stoletja. Tako menijo tudi številni državljani Evrope in preprosta razlaga je za to. Državljani ne zaupajo Evropski uniji, ker Evropska unija ne zaupa državljanom. Demokracija je največja izvozna dobrina Grčije v zgodovini in demokracija je ogrožena. Evropa, fiskalni pakt, eh, neumorna zakonodaja Evropske unije je državljanom onemogočila, da bi sami odločali o svoji prihodnosti ljudje, ljudi ne moremo jemati za samoumevne. Sicer bodo našli grozljive alternative. Komunisti in neonacisti so sedaj pomemben del grškega parlamenta. Gospa Le Pen je prejela petino glasov v Franciji in kakšen je odgovor Evropske komisije na prvi krok volitev v Franciji. Potrebujemo več Evrope, je dejal predstavnik Evropske komisije. In to je povzetek vsega, kar eh, ni prav v Evropski uniji. In ta izjava Evropske komisije le podpira to, kar, ta problem, ki sem ga pravkar orisal. Potrebno je zagotoviti demokratično svobodo za evropske državljane. Ronald Reagan je dejal, da so najbolj grozljive besede, ki jih lahko izrečeš, prihajam iz Evropske unije in tukaj sem zato, da vam pomagam. Nacionalne vlade so ponovno vzpostavile meje. Nacionalne vlade želijo poskrbeti, da bi gospodarstvo cvetelo. Evropska unija postaja ena sama velika vlada. Številni so dejali, da je bila zmaga v nedeljo zmaga za tiste, ki se zauzemajo za rast in poraz za tiste, ki se zauzemajo za vrčevanje. Ni res, vsi si želimo rasti, razen mogoče vaš zelenih. Ampak trajnostna rast zahteva proizvodnjo in prodajo večje količine proizvodov in dobrin. Mi pa ustvarjamo lažno popraševanje in to je neumno. To je netrajnostno in to bo vodilo v stečaj številnih držav članic. Moja skupina bi z veseljem ponudila alternativo za prihodnost, ki temeli na nacionalni demokraciji in suverenosti. Verjamemo v svobodno trgovino in menimo, da je svobodna trgovina edini pravi način za promocijo naših proizvodov v svetu. Evropski proračun bi moral biti bolje osredotočen, biti bi moral omejen in bolje prilagojen izzivom 21. stoletja. Osredotočiti se mora na raziskave. Enotni trg bi eh, moral biti namenjen boju proti upravnemu bremenu, namesto da povzroča dodatno upravno breme. Spomnimo se na nizozemski in francoski ne ustavi Evropske unije. In takrat je Tony Blair dejal Evropskemu parlamentu, da eh, ljudje glasno upijajo svoje mnenje. Vprašanje pa je, ali jih tudi mi poslušamo. No, ampak ti glasovi so danes še glasnejši, kot so bili leta 2005. Vprašati se moramo, ali državljane zares poslušamo, kajti Evropska unija se srečuje z jasnimi vprašanji. Želimo desetletne načrte, želimo proračunske okvire ali želimo manj birokracije ali želimo pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem. Lahko storimo to, kar je prav, lahko nadaljujemo z mantro Evropske unije, ki bo vedno bolj povezana, ali pa se odločimo za Evropsko unijo, ki bo počela manj in bo zaradi tega bolj učinkovita. Čas se hitro izteka. Če ne bomo hitro zapluli v drugo smer, bo Evropska unija vedno bolj zaostajala v mednarodnem konkurenčnem svetu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, kolega Helenen. Sedaj pa kolega Ferič za dve minuti in pol. Well, happy Schuman Day or Europe Day, as you now call it. Eh, srečen Šumanom, Šumanov dan vam želim, eh, ampak eh, sam se s tem ne strinjam. Eh, gospod Šulc je imel tukaj eh, navdušujoč govor. Ampak ljudje vse čas govorijo o nekem velikem uspehu Evropske unije. Ampak pravzaprav eh, ljudje tega ne verjamejo več. Ne praznujemo pravega dne, ne bi smeli praznovati 9. maja, ampak 8. maja. Eh, to je bilo zadnjič, ko so Nemci skušali uničiti kontinent. Eh, 9. maja pa praznujemo uh, še enkrat isti dogodek, samo uh, drugače predstavljen, kako želijo uničiti kontinent oziroma demokracijo. Eh, videli smo, kaj se je zgodilo v Jugoslaviji, vse je šlo narobe. In Titanik Evropske unije je zdaj tudi zadev ledeno goro. Gre za uh, gospodarski neuspeh, uh, nizko rast, veliko brezposelnost. In smo nekako ujetniki oziroma Evropska unija je ujetnica evra. Eh, še več bo državljanskih nemirov v določenih državah, lahko pride celo do revolucij kot vzrok vsega tega obupa. Morda pa prihajajo tudi dobre novice. Na finskem lani eh, se je eh, že začela neke vrste revolucija. Eh, prihajajo nova gibanja v posameznih državah, nove stranke, ki dobivajo velike odstotke glasov. Grške volitve v nedeljo so spominjale na nemške volitve iz leta 1932. Eh, dvignile so se skrajne stranke. In to lahko imenujemo tudi vzpon eh, nacionalizma v Evropi. Evropsko območje moramo, evroobmočje moramo ukiniti. Zakaj? Zakaj bi ga morali sploh imeti? Evropa, ki temelji na sodelovanju, eh, ki temelji na stalnih zasedanih pogovorih, vse to lahko še vedno počnemo, ampak ne moremo pa tega početi uh, pod tole skupno zastavo, ki je sam ne priznavam. Hvala. Hvala lepa, kolega Ferrič. Naslednji je kolega Lejarik za tri minute. Hvala. hvala tudi za uh, sožalje ob smrti gospoda Portasa. Uh, govor predsednika je bil lep, ampak resničnost je drugačna. Politike v Evropi je treba bistveno spremeniti, sicer uh, se tukaj lahko zgodi neke vrste eksplozija, ki bo imela resne posledice. Varčevalni ukrepi uh, slabo vplivajo na ljudi, uh, bogatstvo se nabira v rokah uh, posameznikov in iz takih stvari se moramo tudi kaj naučiti. Ogledati si moramo, kaj se je zgodilo v zadnjih dneh. V Romuniji je bil zavrnen eh, program varčevanja. Eh, potem, kaj se dogaja na nizozemskem, v Franciji je zmagal Holland, v Španiji, v Združenem kraljestvu eh, se dogajajo spremembe, v Grčiji so bile volitve. Skupaj z levico si moramo uh, prizadevati za novo pot. Ne moremo eh, prosto sprejemati sporazuma eh, med Merklovo in Sarkozijem o varčevalnih ukrepih. Potrebujemo rast. Če rasti ne bo, je to v nasprotju s pogodbo. Potrebujemo torej novo pot, nov Eh, razvoj oziroma načrt za uh, socialni in gospodarski razvoj. In morali bi si prizadevati tudi za posojila za razvoj, zato da bomo lahko povečali kupno moč, uh, zagotovili delovna mesta, inovacije, ustvarili nove storitve in eh, spremenili tudi celotno okolje, eh, ki bi moralo biti bolj naklonjeno po celotni Evropski uniji strukturni skladi se eh, lahko bolje uporabljajo, potrebujemo davek na transakcije. In to bi bili vzvodi za razvoj. Lahko bi tudi ECB uh, eh, ustvarjala uh, določena posojila za države, ne samo za banke to je vse del uh, nove poti, uh, lahko bi odpisali določen uh, del dolga, lahko bi Evropsko centralno banko prosili, da po eno odsotnih obrestih uh, daje posojila državam. Tisoč milijard je Evropska centralna banka že posojila, uh, je že posodila bankam. In parlament pozivam, da bi oblikovali nek vseevropski forum, eh, ki bi obsegal različne akterje po Evropski uniji in tako bi si ogledali, kako Evropsko unijo na novo zagnati. Hvala lepa, kolega Ljarik, sedaj pa kolega Sosa Wagner za eno minuto. Kolegi, priče smo polemiki ki pod vprašaj postavlja načrt za varčevanje in za rast. Zdi se, kot da bi ideja o rasti bila neka iluzija, pa ni tako. Imamo pakt za stabilnost in rast. In velik del politik, ki jih izvajajo evropske, eh, evropske institucije, naprimer, Eh, kohezijska politika in tako naprej. Te si prizadevajo za blaginjo državljanov. Eh, in morali bi eh, biti bolj jasni glede tega. Moramo se soočiti s težavami z dvigneno glavo. Imamo instrumente na, na voljo, ki jih lahko uporabimo. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege. Najlepša hvala, kolega Sosa Wagner. Naj povem, da izjave na tribuni ne spadajo v to polkrožno dvorano. Sedaj pa smo pri naslednji točki.